komisiji bo prišlo sedaj do zamenjave. Gospod Avramopoulos bo prišel. Po dnevnem redu je sedaj na vrsti poročilo gospoda Hala Aho z naslovom Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Takoj bom dala besedo poročevalcu za pet minut. Merci, madame president. Hvala, gospa predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi. Kot vemo, Evropa ni bila zelo uspešna pri spopadanju z krizo zaradi migracij in beguncev. Nismo uspeli tudi zato, ker nimamo učinkovite politike vračanja nimamo možnosti eh, vrniti tiste, katerih prošnja za vstop ali prebivanje v Evropski uniji je bila eh, zavrnjena. Samo 40 odstotkov vseh teh odločitev smo uveljavili v praksi. To seveda zelo resno ogroža kredibilnost in legitimnost azilnega sistema v očeh naših državljanov istočasno pa to spodbuja tudi zloraba, k zlorabam azilnega postopka se strani tistih, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Zaradi tega pa ne moremo omejene vire uporabiti za tiste, ki resnično potrebujo to zaščito. Ta uredba ustanavlja pravi evropski eh, pravo potno listino za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Sedanjija listina iz uh, leta 1994 je nekaj, česar država, tretje države ne spremejo vedno. Zakaj? Zato, ker so neustrezno varnostno zaščiteni. Komisija predlaga harmonizacijo formata, varnostnih značilnosti in tehničnih specifikacij te listine. Nekaj nesporazumov obstaja v zvezi z naravo tega predloga. To je prisotno tako v parlamentu kot izven njega. Mene so spraševali, ali to pomeni, da ne bo več moč eh, zaprositi za zaščito v Evropski uniji, ali pa to pomeni, da bodo vsi uh, migranti uh, vrnjeni v neko tretjo državo. Ne, tukaj ne gre za pravila v zvezi z bivanjem in azilnim postopkom v Evropski uniji. Cilj je zagotoviti bolj učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje in uh, odločitev. Ta uredba je majhen, vendar pomemben element evropskega azilnega sistema, kajti lahko bo izboljšala učinkovitost našega sodelovanja s tretjimi državami pri vračanju. Prispevala bo tudi k zmanjšanju administrativnega bremena tako na strani držav članic kot pri tretjih državah. Sporazum med parlamentom in svetom je bil dosežen na podlagi enega tehničnega trialoga. Nekaj zadev bi omenil. Parlament je oh, uspel ohraniti ugotovitev, da se o, tem, eh, o tej listini, o tem dokumentu lahko pogajamo z diplomati tretjih držav, ko se z njimi pogovarjamo in pogajamo o ponovnem spremu člen 19 eh, temeljne listine človekovih pravic je tudi tukaj omenjen, zlasti ko gre za spoštovanje eh, vseh eh, zavez, ki izhajajo iz te listine. Ko gre za medinstitucionalni dogovor o sprejemanju boljše zakonodaje, no tega smo imeli seveda tudi v mislih, ko smo se pogajali o tem. Ne vemo točno, v kolikšni meri je neharmonizirana listina pravi razlog, da nekatere tretje države ne želijo sprejeti svojih državljanov. Ali pa je morda to samo izgovor. V dogovoru smo se dogovorili, da bomo dokument pregledali izven običajnega postopka pregleda. Vsaj dve leti po začetku veljavnosti te uredbe se bo ta pregled začel. Sporazum povdarja, da je treba priznati te dokumente v sporazumih, ki jih Evropska unija oziroma države članice sklepajo s tretjimi državami. Učinek, ki ga hočemo doseči, je, je povezan z zahtevo, da vse te eh, listine uporabljajo vse države članice. Upati je, da bomo na ta način ustvarili evropski azilni sistem, ki se bo bolje lahko spopadal z izzivi, ki so pred nami. Trenutno je del tega izziva zagotavljanje večje stopnje vračanja. Ta sporazum je dober rezultat za parlament. Upam, da bomo sedaj imeli v prihodnosti boljši dokument eh, oziroma potno listino takšno, ki jo bodo uporabljale vse države članice in ki jo bodo bolj na široko priznavale vse tretje države. Ob koncu se zahvaljujem predsedstvu, komisiji in vsem poročevalcem v senci za njihov prispevek in za učinkovito delo pri tem zakonodajnem aktu. Upam, da bomo vsi lahko jutri pri glasovanju podprli ta rezultat. Sedaj pa predajam besedo kolegicam in kolegom in komisarju. Najprej dajemo besedo komisarju Avramopolu. Eh, Spoštovane poslanke in poslanci, zagotoviti učinkovito eh, vračanje, nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, je temelj uspešne in trajnostne migracijske politike. Enako pomembno je to za naše državljane, da bodo ohranili zaupanje v naš celotni migracijski sistem. Na ta način bomo tudi odvrnili nevarne in nezakonite migracije v prihodnosti. Zaradi tega, ker ni, nekdo nima veljavnega potnega dokumenta, je, je seveda ustvaril težave tudi Evropski uniji pri vračanju takšne osebe. To situacijo pa lahko razrešimo tako, da imamo nadomestitveno potno listvino, ki jo izdajo pristojni organi držav članic. Ampak, če naj bo veljavna ta listina, če naj jo uporabljajo v praksi, mora biti priznana se strani tretjih držav. vzorec za standardizirano potno listino e, smo razvili za izgon državljanov tretjih e, držav in sicer obstaja od leta 1994. Vendar države članice zelo redko uporabljajo to listino, nadomestitveno, nadomest, nadomestno. Tretje države, s katerimi se pogajamo za sporazum o ponovnem sprejemu, izražajo kritiko, pravijo neustrezne varnostne značilnosti, neustrezni standardi, samo spodbujajo prenarejanje in ponarejanje. Zato komisija predlaga uredbo, da bi se razrešila ta vprašanja. Imeli bomo enotno potno listino za vrnitev državljanov tretjih držav. Ta potna listina bo predstavljala enotno listino Evropske unije z dobrimi, odličnimi, varnostnimi in tehničnimi značilnostmi. Zlasti se bo skladala z konkretnimi varnostnimi značilnostmi, ki zmanjšujejo uh, tveganje prenarejanja in ponarejanja. Da ne bi ustvarili dodatnega upravnega bremena, bodo varnostne značilnosti uh, tiste, ki jih že uporabljamo za druge uradne dokumente Evropske unije v povezavi z vizumi. Nov format in bolj, boljše varnostne značilnosti bi naj pomenile povečanje stopnje spremljivosti tega dokumenta v tretjih državah. To je pomemben tehnični inštrument, ki nam bo pomagal okrepiti in se spopasti z konkretnimi izzivi v naši politiki vračanja. Ampak to, ta listina je samo eden od mnogih elementov, ki so potrebni. Ta listina je del širše strategije v akcijskem načrtu o vračanju, ki smo ga sprejeli septembra lani. S tem pomagamo državam članicam, da bomo zagotovili la, lažje vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, pri čemer bomo spoštovali vse standarde iz direktive in ustrezne direktive in iz sporazumov s tretjimi državami. Na koncu naj se zahvalim poročevalcu gospodu Hala Ahu poročevalcem v senci in odboru Libe za odločno podporo in za odlično sodelovanje v zakonodajnem postopku. Hvala. Merci. Je vais ainsi ouvrir le tour de parole. Najlepša hvala. Sedaj pa govorci v imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Mussolini za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Zagotoviti moramo hitro in, in pregledno vračanje nezakonitih priseljencev eh, iz Evropske unije. To je predpogoj eh, za eh, ustrezen sprejem in zaščito zakonitih priseljencev. V tej zelo tehnični uredbi pravzaprav ni novosti v primerjavi eh, z uredbo 44. Gre zgolj za harmonizacijo standardov, eh, gre za boj proti ponarejanju oziroma prenarejanju in poneverbi. Poleg tega eh, pa državam članicam s tem dajete možnost, da priznajo to listino. V svojem kratkem prispevku bi se rada vprašala, osredotočila eh, na eh, izziv, ki eh, se nanaša na člen 24 o mladoletnih osebah. To je tema, ki mi je zelo bliza. In v vseh zakonodajnih aktih, ki se nanašajo na mladoletne osebe, je zapisano, da eh, ima pri obravnavi mladoletnih oseb upoštevanje interesov, eh, posebnih interesov mladoletnih eh, oseb, absolutno prednost in to bi morali vključiti tudi v to novo zakonodajo. Mislim, da je poročevalec odlično opravil svoje delo, vsi smo prispevali k pripravi tega poročila in zagotovo smo za sprejem Eh, te uredbe. To bo zagotovilo boljši sprejem eh, zakonitih priseljencev, hkrati pa bomo lahko na tako na eh, hitrejši način vračali nezakonite priseljence. Gospa Dali, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo boriti proti nedovoljeni migraciji, moramo slediti več eh, politikem, eh, ki morajo biti združene v eno samo, ključno z vračanjem eh, in z premestitvijo. Migranti, katerih prošnje so bile zavrnjene ali mm, so jim dovoljene potekla, da morajo biti vrnjeni v svoje države na human način ob upoštevanju njihovih pravic. To je zelo pomembno za nas v skupini SD. Evropska unija ima eh, sistem vračanja migrantov, ki ne prebivajo zakonito v EU, ampak ta sistem ni učinkovit. Tudi priznavanje dokumentov je zelo slabo, saj pristojni organi tretjih držav iz razno raznih razlogov teh ne priznavajo varnejši, harmoniziran evropski dokument za eh, vračanje bi moral olajšati njihovo eh, vračanje in eh, tudi sprejem. Tretje države pa morajo izpolnjevati svoje mednarodne obveznosti. In veseli me, da v imenu skupine SD vidimo, da preko teh pogajanj lahko zagotovimo spoštovanje temeljnih človekovih pravic v skladu z mednarodnim pravom in pravom Unije, še posebej kar zadeva pravice otrok. Države članice pa morajo sedaj zagotoviti učinkovito uporabo evropskega eh, potnega dokumenta. Za vračanje ta dokument mora biti sprejet tako na ravni EU, kot eh, na ravni bilateralnih sporazumov o vračanju. S tem ne bomo sicer rešili evropske eh, krize migracije, ampak skupaj z drugimi sorodnimi politikami mislim, da s tem lahko tlakujemo pod zakonodaje, ki bo omogočila resno soočanje se s to eh, krizo. Hvala tudi eh, poročevalcu, komisiji in ostalim za odlično sodelovanje pri pripravi tega poročila. Gospa Steven, svoje imeno skupine EKR, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Bore malo ekonomskih migrantov in eh, prosilcev za azil se dejansko vrača. Stopnja vračanja je zelo nizka, približno 30 odstotkov in eh, učinkovita politika vračanja je zato ključna za uspeh. Prav tako je pomembna politika zavračanja. Uh, vstopa. Tisti, ki so tu nezakonito, se morajo vrniti v svoje eh, države. Ti imigranti pa pogosto nimajo nobenih dokumentov, potem pa dobijo eh, potni dokument EU, ker je ta dokument enostavno ponarediti ali prenarediti. Številne države zavračajo ta dokument kot veljaven in to seveda upočasnuje proces vračanja. Zato je ta mm, zakonodaja zelo pomembna, se bomo na ta način uh, Eh, imeli poenoten dokument in to je tudi prvi korak v smeri učinkovitejše politike vračanja. Evropska unija tu predstavlja dodano vrednost, sama izdaja tega dokumenta pa ostaja v pristojnosti držav članic. Hvala lepa, gospa Besera, vas te rečeja. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kar zadeva vračanje državljanov tretjih eh, držav, ki tu prebivajo nezakonito, tu gre v bistvu za to, kako prepoznati veljavnost njihovih potnih eh, dokumentov, da bodo ti mm, dejansko varni pred eh, ponarejanjem in da bomo zagotovili učinkovito vračanje. So pa razlike med državami članicami in nobenega dvoma ni, da tisti, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite, morajo opraviti vrnitev v svojo državo. E, se pa strinjam e, z vami, kar zadeva skrb e, glede oseb, ki se jih neupravičeno zavrne zaradi naše azilne politike. Ali sploh vemo, koliko ljudi smo poslali nazaj v nevarnost v njihove države, ker nismo ustrezno obravnavali njihovih prošen. S tem mislim, da tudi kršimo načelo nevračanja oziroma nezavračanja. Mm, Turčija to počne, tudi Sirijo nazaj vrača mm, nosečnice in druge tudi pripadnike eh, skupnosti LGBT, ki jih eh, potem preganjajo v tistih državah, kjer je homoseksualnost nezakonita. Ali resnično Turčijo razumemo kot varni pristan za migrante? Če pogledamo razmere v Španiji, v soboto so nekaj mladoletnikov iz eh, podsaharske Afrike vrnili v Melilo in iz tam eh, v svojo državo izvora, ne da bi jim zagotovili ustrezno varnost. In dejstvo, da nimamo še rešitve za to, kaže na paraliziranost Evropske unije. In zdaj je na eh, svetu, na komisiji in na parlamentu, da odpravite to kratkovidnost potrebujemo močno in enotno Evropo, ampak to je nekaj, kar najbolj ranljivi državljani tretjih držav prav tako potrebujejo, ker to so ljudje, ki bežijo pred revščino in nevarnostjo. Jaz sem eh, poslušala tolmačenje do konca. Pozabili sem prepovedati, da govorite v imenu Alde. V imenu Gue Engel, gospod Verjel. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Včeraj smo imeli razpravo o prihodnem eh, vrhu EU o migracijah in gospa Magrini je tam pozvala Evropsko unijo in države članice naj prevzamejo odgovornost na pravim osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito. In eh, s tem tako imenovanim evropskim potnim eh, dokumentom ne bomo naredili koraka naprej, kajti gre zgolj za to, da zavračanje strani tetih držav Eh, na nek način preusmerimo drugam eh, in eh, sicer v državo, kamor bi ta oseba sprejela prostovoljno vrnitev. Če poslušamo, kaj nam imajo povedati imigranti, ki so vse bolj tudi predmet nasilja hm, policije, se sprašujem, ali je to smiselno. Minimum je ta, da imamo ta dokument izdan v dokumentu, ki ga te osebe razumejo. Uložili smo amandma v to smer in upam, da bo to izglasovano. Poleg tega hm, ni ravno izkaz solidarnosti, če ta dokument postavimo kot predpogoj za kakršen koli sporazum EU z tretjimi državami, sploh tistimi, ki imajo bistveno več beguncev kot Evropska unija. To je torej samo še en element krepitve trdnjave Evrope. Hvala lepa, gospa Sargentini, v imenu zelenih, ena minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, seveda, če imamo neko azilno politiko, moramo imeti tudi politiko vračanja. Ljudi, ki jim prošnje niso odobrene, je potrebno vrniti v njihove države in v ta namen morajo imeti ustrezno dokumentacijo. Eh, bodi si prepustnico, bodi si potni list, bodi pač kakršnokoli listino, na podlagi katere lahko identificiramo osebo. To vse je logično, ampak zeleni glasujejo proti. Zakaj? Zato, ker komisija ni podala ocene učinka, ampak samo pravi, da bo začela opravljati vračanje na ta način. Imamo sodobne metode identifikacije oseb in tega ne uporabljamo eh, kot osnovo za to. In eh, veliko ljudi se izmuzne. Veliko ljudi, ki se nočejo vrniti, prav tako je veliko ljudi, ki se želijo vrniti, pa ne morejo. In eh, tiste tretje države, ki so manj demokratični eh, od držav članic EU, potem eh, na ta način pridejo do zasebnih podatkov oseb, ki so pobegnile iz eh, teh držav in to jih lahko spravi v nevarnost. Število migrantov v svetu se povečuje, če pogledamo razmere v Tuniziji, eh, vidimo, da mm, Evropska unija tu ubira bistveno bolj represiven pristop mislim, da če ne bomo izboljšali svojega pristopa v primerjavi s tem, kar smo imeli leta 2015, gremo po napačni poti. Gospod Arnott v imenu EFTD, eh, ena minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Če pogledamo naslov te razprave, bi se nam eh, zdelo, da smo vsi za to poročilo, konec koncev gre za to, da tisti, ki prihajajo v Evropsko unijo nezakonito, eh, tu vendarle lahko ostanejo, tako da bi tu šlo za vladavino prava na prvi pogled in to, uh, kot vidim, je točno to, kar ne bi s tem eh, dosegli. Prav tako bi lahko menili, da bom temu nasprotoval, kajte kot vedno pri Evropski uniji gre za harmonizacijo, gre za to, da naj eh, zakonodaja velja za čisto vse širom Evropske unije. In to, po mojem mnenju, ne bo zagotovilo nič drugega kot kozmetične popravke in ne bo neke prave spremembe, to ne bo spremenilo uh, odločitev, ki privedejo do samo še več nezakonitega priseljevanja. Ampak dejansko se bom eh, vzdržal pri glasovanju o tej uredbi, kajti ta odločitev je odločitev, ki v bistvu niti ne bo veljala za Združeno kraljestvo. In eh, suverenost gre v obe smeri. V Združenem kraljestvu sem eh, podporil Brexit, ker ne želim, da Evropska unija sprejema zakonodajo, ki bi veljala v Združenem kraljestvu. In zato se mi je zdelo, da bi bilo Eh, dvolično, če bi tu sodeloval pri odločitvah, ki ne bodo vplivali na me oziroma na Združeno kraljestvo in zato je edino prav, da se vzdržim. Hvala lepa. Hvala. Gospod Fontana, dve minuti in pol v imenu skupine ENF. Hvala lepa. Ja, soočamo se vsekakor z resolucijo, ki bi lahko tudi eh, eh, pritrdili, kajti po več letih imamo zdaj veliko večino v parlamentu, ki meni, da osebe, ki vstopajo nezakonito na naše ozemlje oziroma ki ne izpolnjujejo pogojev za to, da bi ostale v Evropski uniji in da jih je potrebno vrniti v njihove eh, domovine. Problem je v tem, da ne smemo zaradi nekih dobrih eh, namer vse skupaj zreducirati zgolj na birokracijo. To se je zgodilo že večkrat in s tem samo ustvarjamo še večje težave in eh, še več dela na ministrstvi za notranje zadeve v državah članicah. Hransko leto smo začeli s politiko, na podaj katero naj bi uredili področje migracij in ravno v prvih mesecih letošnjega leta smo v Italijo sprejeli več sto tisoč oseb in 60 odstotkov teh eh, ljudi, dobro vemo, Eh, ne izpolnjujejo nobenega kriterija za to, da bi lahko ostale v EU na podlagi nekakršne oblike mednarodne zaščite, ne bežijo pred vojno, eh, ne izpolnjujejo pogojev za mednarodno zaščito in eh, kljub temu je manj kot 5000 oseb bilo vrnenih. In zato treba razumeti, da dejansko tu imamo problem in z tega vidika je to tudi političen problem, problem politične volje. Če nekdo meni, da moramo sprejeti prav vse, Eh, pač vemo, da glede na število brezposlenih v Evropi ne moramo tem ljudem zagotoviti nobene prihodnosti. Nobene prihodnosti ne moramo ponuditi tem ljudem in eh, eh, tako se ne bodo mogle te osebe integrirati in kaj se bo zgodilo posledično, to pomeni, da eh, se bodo eh, obrnili v smer eh, kriminala eh, ali celo narostim, kot je islamski ekstremizem. Tako da mislim, da je pomembno za preživetje Evrope, da začnemo izvajati resno eh, Eh, politiko vračanja. Eh, mislim pa, da je pomembno tudi izpostaviti pomankanje politične volje, kajti dejstvo je, da na ideološki ravni so ljudje, ki menijo, da lahko cel svet pride v Evropo, da cela Afrika lahko pride v Evropo, ampak to je nemogoče, to je ideologija, ideologija pa vedno vodi v pogubo. Eh, tako da upam, da to ni namen vsega skupaj, upam, da je to iskanje rešitve, ampak prosim, poiščimo rešitev čim prej na učinkovit način, kajti eh, sicer bo ta Evropska unija ravno na tematiki migracij se sesula sama vasa. Ja, gospod Fanfane govori seveda iz imena skupine ENF, besedo pa dobi gospa Gabriel, dve minuti, izvoli Marija. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Danes govorimo o tehničnem inštrumentu, ampak eh, ta inštrument ima potencial, da postane pomemben gradnik našega azilnega sistema. In v tem kontekstu podpiram to poročilo in omenila bi eh, tri zadeve. Kot prvo, nadaljevati moramo z našimi aktivnostmi znotraj EU in na ta način izpogajati eh, sporozume o vračanju s tretjimi državami. Pozdravljam ta predlog, ki vključuje tudi ta potovalni dokument, kot eh, zahteva v vsakem sporozumu o vračanju, ki ga sklepamo. Prav tako pozivam, da v Evropi storimo vse, kar je potrebno za to, da sklenemo sporozume z Nigerijo, eh, Nigrom in drugimi subsaharskimi državami. Prav tako podpiram zamisel o tem, da se kopija dokumenta vključi v Eurodac in eh, SIS. Uh, Prav tako pozivam k temu, da Bolgarija čim prej dobi dostop do sistema SIS, kajti Bolgarija ima zunanjo mejo s Turčijo in menim, da mora tudi Bolgarija izpolnjevati vse kriterije. Ne na zadnje, naj omenim tudi, da člen 13 sporozuma iz Kutunoja določa, da naše države partnerice morajo svoje državljane sprejeti nazaj. In na podlagi tega enotnega Eh, potovalnega dokumenta. Mislim, da bo to stvari sicer izboljšalo, ampak dejstvo je, da s tem še ne bomo izpolnili zahteve, da naj tretje države izdajo potne dokumente za svoje državljane in zato bomo potrebovali tudi sodelovanje z njihovimi konzularnimi službami. Uh, probleme z migracijami, s katerimi se danes soočamo, moramo rešiti, kajti to je zelo pomembno z vedika varnosti Evropske unije in menim, da si moramo prizadevati tudi za to, da eh, izboljšamo vse tehnične parametre in tu mislim, da delamo korak v pravo smer. Hvala lepa. Gospod Weidenholzer v imenu skupine SD. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, desetletja se Evropska unija ni soočila s takšnim številom beguncev in zato je pomembno, da damo tistim, ki iščejo pomoč, Eh, to pomoč in zaščito v skladu z mednarodnimi standardi in v skladu z evropsko tradicijo solidarnosti. Če želimo tu biti učinkoviti, pa potrebujemo tudi jasna pravila, učinkovite strukture in pa urejene sisteme delovanja. Tega nam manjka eh, na evropski ravni, eh, tudi v državah članicah, kjer je situacija zelo nepregledna in vodi v veliko negotovost številnih ljudi manjka nam eh, preglednosti, transparentnosti pa tudi doslednosti. Če želi Evropa izpolnevati svoje zaveze, potem eh, je potrebno sprejeti tudi ustrezne administrativne ukrepe. Predvsem pa ljudje želijo in morajo vedeti, kje stojijo, kaj jih čaka. Dokument za državljane tretjih držav, ki prebivajo na našem ozemlju nezakonito, je pomemben ukrep eh, v tem kontekstu. In takšen dokument je nujen če želimo evropski azilni postopek narediti verodostojen. Pomembno je, da oseba lahko v primeru, da je upravičena do azila, to svojo upravičenost izkaže, v primeru, da ne, pa je potrebno zagotoviti vrnitev. To mora biti v skladu z človekovimi pravicami, zato potrebujemo jasno pravno podlago. In Ta uredba je pomemben sestavni del te pravne podlage, kajti ta dokument eh, za vračanje predzdeva torej enotne standarde, varnostne elemente in eh, za države, ki imajo podpisane ustrezne sporozume o vračanju, je predvideno tudi priznavanje tega dokumenta. Gospod Kölmel, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz izredno podpiram to poročilo in uh, mnenje kolega Hala Aho, kajti to je lahko zelo pomemben košek v tem mozaiku učinkovite in uspešne azilne politike. Vsi vemo, da ne moremo ljudi sem v Evropo sprejemati brez kakršnih koli omejitev. Če želimo imeti eh, mesto za tiste, ki res potrebujejo pomoč, potem moramo tiste, ki nimajo pravice ostati tu, eh, prav tako vrniti. In zato je odločilnega pomena, da imamo ustrezne eh, dokumente za te ljudi. In zato moramo eh, ta predlog čim prej implementirati in veseli me, da se končno enkrat pri tematiki azilne in eh, begunske politike v Evropski uniji dela korak naprej in s tem pripravljamo pomemben korak, ki pa ga bo potrebno tudi izvajati. To torej pomeni, da nujno potrebujemo proces spremljanja in vrednotenja tega, kaj se dejansko potem dogaja v državah članicah. To je po mojem mnenju zelo pomembno, torej da ne slonim se skupaj zgolj na teoriji, ampak tudi na praksi. Hvala lepa, gospod Lebreton, skupina ENF. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Države članice so žrtve še nikoli videnega eh, pritiska migracijskega pritiska. Evropska unija eh, kasni pri razumevanju, tako kot gospa Merkel, ki je napačno reagirala in na široko odprla vrata. Evropska ljudstva so eh, na srečo vse skupaj spravila eh, v red in danes vidimo, kaj se dogaja. Upam pa, da bo ta dokument, ki ga ustvarjamo, omogočil, da bomo migrante lahko hitreje vračali ven iz Evrope. To bo neke vrste potni list za izgon, ki bo veljaven samo za eno samo pot za eh, enosmerne vozovnice izven Evropske unije. Ampak to je nadnacionalni dokument, ki ga ne morem sprejeti, kajti ne smemo si deliti iluzij. Evropska unija ne funkcionira. Eh, še naprej eh, bo vendarle klonila migracijskim lobijem in države članice bodo lahko tu storile korak naprej, le takrat, ko bodo ponovno imeli v rokah svojo soverenost. Gospod Dias Demera, minuta in pol. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Gospod komisar, to je zares eh, dober osnutek. In čestitam tudi kolegu Jusiju za njegovo poročilo, vendar pa mislim, da je kljub temu potrebnih nekaj izboljšav. Potrebujemo uh, boljše uh, zaščitne ukrepe, uh, potrebujemo boljše zagotovila za vračanje, potrebujemo boljše možnosti vračanja in pa boljše možnosti sprejema za tiste, ki zares potrebujejo zaščito. Poleg tega pa bo sedaj eh, težje tudi prenarediti in poneveriti eh, te potne listine. Predvsem pa moramo preprečiti, in to se bo s to listino tudi zgodilo, Eh, da bi nezakonite priseljence izkoriščale kriminalne združbe ali mafija. Potrebujemo močno politiko vračanja, ampak zato potrebujemo tudi močno azilno politiko. In pri tem se pojavlja problem. Ena izmed slabosti te uredbe je priznavanje uredbe oziroma priznavanje listine strani tretjih držav. To vprašanje še ostaja odprto. Mislim, da bi to bil koristen sistem in mislim, eh, da eh, bi eh, morali zatem povezati tudi mehanizem za začasno prekinitev. Poročilo pripravljam sam. Gospod Franculika ima vprašanje za vas, ga sprejemate. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod Diaz Demera, dragi kolega smo v zelo težavni situaciji. Ta evropska potna listina je listina, ki jo ne priznava večina držav, ki bi morala sprejeti te nezakonite priseljence. Kako jo bomo torej uporabili? V številnih eh, primerjih te države ne želijo sprejeti eh, priseljencev zaradi tega, ker eh, ne priznavajo različnih dokumentov, vključno z Evropsko potno listino. Kako se bomo s tem soočili? Izvolite, gospod Diaz de Mera. Ja, gospod Franzolika, to je eh, seveda zelo smiselno vprašanje. Kaj storiti v takšnih primerih? Aktiviramo lahko eh, diplomatske kanale Evropske komisije. Evropska komisija mora izkoristiti vse diplomatske možnosti, ki jih ima v sporazumih za tretjimi državami mora doseči, eh, da bo ta listina tudi priznana v tretjih državah. Gospod Lopes Aguilar, minuto in pol dobite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Leta 2014 so države članice izdale mandat eh, za eh, vračilo pol milijona nezakonitih priseljencev vendar pa jih je le, bilo le malo dejansko tudi vrnjenih. Retorika, ki se je osredotočala predvsem na to, da so v Evropi vsi dobrodošli, eh, zagotavo ni pripomogla k rešitvi situacije. Če nimamo enotne listine, enotnega dokumenta, eh, ki eh, bi imel tudi pravno veljavnost, eh, ki bi vseboval ustrezne eh, tehnične standarde in varnostne elemente, potem eh, seveda, je seveda težko pričakovati, da bi tretje države tak dokument sprejele. Zato je ta pobuda bila podana v pravem trenutku. Ampak ta pobuda mora zagotoviti, da je bilo storjeno vse, kar je v pristojnosti Evropske unije. Pri tem pa ne smejo biti oškodovani priseljenci. Evropska komisija mora zagotoviti tudi, da ne bo prišlo do vračanja eh, beguncev tja, eh, kjer je situacija zares nespremljiva, eh, kjer so ti ljudje preganjani ali izkoriščani. To ni v skladu z evropskimi vrednotami in tega ne smemo dopustiti sicer eh, bo eh, to postala črna točka v naši eh, migracijski politiki. Vračanje ne more biti univerzalno zdravilo za vse. To mora biti izhod v zadnji sili. Spremeniti moramo migracijsko politiko. To je tisto, kar nujno potrebujemo. In na to tudi ne smemo pozabiti pri tej pomembni razpravi. Gospod Barikov, minuta za vas. Najlepša hvala. Podpiramo našega poročevalca. Prej se bomo znebili nezakonitih eh, priseljencev, eh, prej eh, bomo imeli možnosti za obstoj. Ampak zakaj bi se zaustavili tukaj, v Sofiji, prestolnici Bolgarije, samo 400 metrov od predsedniške palače, imamo Eh, del, ki se imenuje Mali Bagdad eh, in tam poteka nezakonita trgovina. Naša država je postala posrednica med Merklovo in Erdoganom. Evropska unija je zaprla meje. Sprejet, spremeniti moramo uh, uredbe. Naši priseljenci ne morejo biti nezakoniti uh, gospodarski priseljenci. Ti se morajo vrniti nazaj v državo izvora. Poleg tega pa mora Evropska unija poravnati vse stroške za zaščito meje za Turčijo. Gospod predsedujoči, za minuto. Spoštovane dame in gospodje, gospod predsedujoči, gospod komisar prvič, tako se saj zdi, se z večino odločamo o vračanju nezakonitih priseljencev, ki živijo v Evropski uniji. Ti so poskušali eh, pripotovati v Evropsko unijo z poskusom pridobitve azila. To je prvi in zelo pomemben korak. Vendar pa ta korak sam po sebi še ničesar ne rešuje. ni dovolj, če eh, zastavljamo tehnične standarde z enotnim evropskim dokumentom. Potrebni so še drugi elementi. Potrebno je pritisniti na eh, tretje države, na države izvora, da ta dokument tudi priznajo, kaj ti močno dvomim, da se bo to zgodilo brez, brez takšnega pritiska. In ta uh, pritisk je mogoče izvesti na različne načine. Recimo, da bi razvojno pomoč, eh, ki jo številne izmed teh držav prejemajo, vezali na eh, priznanje tega dokumenta ali pa eh, tudi tako, da ustrezno vključimo to v gospodarske odnose Evropske unije. Poleg tega pa potrebujemo tudi politično voljo v evropskih državah, tako da bodo te tudi dejansko vračale nezakonite priseljence. In vsaj za Nemčijo lahko rečem, da politične volje ni dovolj tudi uh, tam, kjer uh, je vračanje upravičeno, se to pogosto ne zgodi. Kolega iz uh, vrst socialistov in demokratov je dejal, da je vračanje izhod uh, v sili, torej zares zadnje sredstvo, ki naj bi ga uporabili. Smisel azila ni, da dopustimo priseljevanje. Vračanje je glavni in najpomembnejši cilj za vse tiste, ki k nam pripotujejo z namenom, da bi pridobili azil, pa pogojev za pridobitev azila ne izpolnjujejo. Vrniti se morajo v države izvora. Najlepša hvala, gospod Svoboda, za minuto in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, podpiram ta uh, osnutek uredbe o potnih listinah za vrnitev za eh, državljane tretjih držav, ki se v Evropski uniji nahajajo nezakonito. Izboljšati moramo naše instrumente za spopadanje z nezakonitimi priseljenci. Imamo določene učinkovite instrumente za vračanje, ampak eh, druga področja eh, politike priseljevanja ne delujejo lahkih rešitev ni. In eh, ta uredba sama po sebi ne bo rešila problema neučinkovitega vračanja. Je pa en korak v pravi smeri, ki bi lahko pomegel, pripomogel k izboljšanju situacije. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti eh, tudi eh, priznavanje sporazumov o vračanju. Tretje države morajo podpisati te sporazume in priznati to evropsko listino. No, ampak tukaj smo že v področju zunanje politike. Lahkih eh, rešitev ni in eh, učinkovita zunanje politika ne more pomeniti znižanje standardov Ženevske konvencije. Te je zagotovo potrebno spoštovati. Eh, podpiram pa pripravljeno uredbo. Kolega Mamikin za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Vračati moramo eh, nezakonite priseljence iz eh, Evropske unije, ampak eh, ta uredba je slab signal za številne. Kaj ti? tisti, ki se nezakonito priselijo in imajo pravice do izila, vedo, eh, da eh, tako rekoč izgubijo potni list, lahko leta živijo v Evropi. Veliko eh, virov bo potrebnih za to, da bi pomagali ljudem, ki bežijo iz Nigra, ki bežijo pred mučenjem in tako naprej. Nismo pripravljeni na soočanje z to vrstno situacijo. Nismo pripravljeni na toliko nezakonitih priseljencev in nimamo ustrezne politike do tretjih držav. Ne želim eh, izdati te evropske potne listine eh, posameznikom zato, da bi lahko dlje bivali v Evropski uniji. Ta zakonodaja je priložnost, da uredimo ta sistem ta eh, zakonodaja ni čudežno zdravilo, je pa pomemben korak, korak za vračanje nezakonitih priseljencev. V minuto in e 30. Leners, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Zelo se veselim, da bomo jutri eh, sprejeli to uredbo, kajti s tem bomo lahko dosegli učinkovito politiko vračanja. To pa je predpogaj za delojočo azilno politiko politiko in politiko priseljevanja. Hkrati pa je to tudi šipka točka v evropski politiki. Na strani Evropske komisije sem prebral, eh, da vsako leto 400 do 500 tisoč oseb eh, nezakonito pride v Evropsko unijo in le 40 odstotkov jih je vrnjenih v državo, iz katere eh, so prišli oziroma v njihovo domovino. To pomeni, da jih eh, veliko več ostane, 60 odstotkov več kot polovica. In eh, tem je prav malo mar za naša pravila in naše zakone. Eh, za številne afriške eh, države je ta odstotek še nižji, samo 16 odstotkov nezakonitih priseljencev je vrnjenih. Zato moramo poskrbeti za učinkovitejši sistem. E, ta odstotek je vsekakor treba zvišati. Potrebujemo pa tudi ustrezna finančna sredstva za e, tiste e, begunce, ki si našo zaščito zaslužijo. Tukaj ne sme iti za nesporazum. Gre za tiste, ki res bežijo pred vojno, pred nasiljem in preganjanjem. Gospod Liberacki, za minuto. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, z veseljem pozdravljam to pobudo, ampak zakaj ne prej? Če bi bilo to rešeno prej, mislim, da bi veliko stvari lahko že rešili. Drugo, dobro, recimo, da tiste, ki so tu nezakonito, ampak jih ne moramo vračati, ker je njihovo življenje v nevarnosti, torej eh, begunci in tisti, ki so pobegnili eh, tihotapcem. Eh, večina nima dokumentov, ker so jih vrgli stran, jasno. In tu moramo izhajati iz dejstva, da pomankanje dokumentov še ni eh, okoliščina, ki omogoča nezakonito eh, prebivanje v Evropski uniji, kaj čemu obratno, posebej z dokumentov je tisto, s čimer si lahko olajšajo kaj takšnega. Strinjam se, eh, da je izjava, mm, današnje izjave predsednika Junkerja in te naše razprave nekaj, kar gre v isto smer, namreč želimo bolje uh, varovati naše meje in z veseljem bom glasoval za uh, ta predlog. Hvala lepa. Bogoslav. Hvala, Bohuslav. Naslednji je poslanec Šogor. Minuto in pol imate na voljo. Hvala. Brez dvoma je pomembno zagotoviti tehnične varnostne značilnosti teh eh, potnih listin, tako da lahko vrnemo nezakonito prebivajoče državljane tretjih držav. Cilj, ki smo si ga zastavili, pa morda ne bomo dosegli z boljšo kakovostjo te potne listine. Soočamo se z vprašanjem, kaj počnejo organi države članice, če se nek nezakoniti uh, migrant odloči, da ne želi, vr, da ga vrnejo v njegovo domovino. Tisti, ki zaprosijo za azil, se poskušajo s tem izogniti vračanju. Tako ne more iti naprej zastavlja se vprašanje, kako bi prosilce za azil vendarle lahko bolj učinkovito vračali, kako bi to vračanje resnično lahko opravili v praksi. Če tega ne moremo, ne govorimo o azilni politiki, nimamo migracijske politike, temveč imamo samo kaos. Kar zadeva ponovni prevzem se strani tretjih držav, jasno je, razumljivo je, zakaj jih ne želijo sprejeti nazaj. Zato, ker je dosti krat tudi za nje veliko težav pri ugotavljanju, ali gre res za njihove državljane. Na ta vprašanja moramo odgovoriti in vračanje mora potekati v praksi. To je velik izziv. Hvala, to je bil zadnji govornik. Sedaj prehajamo na prosto razpravo. Kiniši. Gospa Kiniši je prva. Grazie, Presidente. Le propor- hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Potrebujemo pravo politiko priseljevanja in azilno politiko. To od nas zahteva trenutna begunska kriza. To pa pomeni tudi, da potrebujemo učinkovitejši eh, sistem. Eh, potrebujemo učinkovitejše uredbe na področju vračanja tistih, ki nezakonito bivajo v Evropski uniji. Zatem bi privrčevali sredstva eh, in eh, tako bi imeli na voljo več sredstev eh, za tiste, ki si našo pomoč zares zaslužijo, še prav posebej pa za mladoletne osebe brez spremstva. Seveda bomo na ta način lahko zmanjkali tudi obseg birokracije in okrepili tehnične standarde. Vendar pa mislim, da mora Evropska komisija pričeti dialog z tretjimi državami, da bodo te pripravljene prevzeti nezakonite priseljence. Seveda pa mora vračanje potekati ob popolnem spoštovanju človekovih pravic in eh, pravic eh, beguncev. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na posebne interese mladoletnih oseb. Hvala lepa, gospa Kiniči, gospod Sinandinos. Beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo bi bilo še bolj tehtno, če bi se Evropska unija odločila najti rešitev za problem nezakonitih priseljencev. Obstajajo milijoni beguncev in priseljencev, ki bivajo v Evropski uniji, med njimi so tudi tisti, ki jim je bila zavrnjena prošnja za podelitev azila. Smešno je, da je največji problem pri njihovem vračanju to, da jim moramo zagotoviti neko potno listino. Sedaj z Turčijo in nekaterimi drugimi podpisujemo sporazume o vračanju, ampak kako te države svojih prevzetih zavez ne izpolnjujejo. Zato moramo sami bolje nadzorovati zunanje meje Evropske unije, če želimo ta, te težave rešiti. In mislim, da ne smemo se, se pogovarjati z nobeno tretjo državo, če tega ni pripravljena narediti. Namreč sprejeti svojih državljanov domov. Ne vem, nekoliko smešno je, da govorimo o nezakonito prebivajočih državljanih, če so nezakonito že vstopili v Evropsko unijo. Hvala. Nezakonita migracija. Nezakonita migracija je eden od perečih problemov, s katerim se moramo takoj ukvarjati. Tolerirati nezakonite priseljence in se s strinjati s tem, da je to nekaj, čemu se ne da izogniti, je pravzaprav razvrednotenje legalnih migracij in želja tistih, ki legitimno želijo priti v Evropsko unijo. Pri tem se borijo z celim gozdom formularjev, eh, listin in postopkov, po drugi strani pa spremamo ljudi, ki se nezakonito pojavijo na naših mejah. Ta uredba je pravi korak v pravo smer, kajti zmanjšala bo breme na pristojnih organih držav članic, istočasno pa zagotavlja še neke dodatna jamstva. Vendar tisti, ki nezakonito prebivajo na naših tleh, ne bodo uh, postali še večji problem, če ne bomo rešili tistih, ki imajo pravico do zaščite. Gospod Ikideos. Grazie, signore Presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo veliko nezakonitih priseljencev, ki so preplavili Evropsko unijo, zlasti Grčijo, so problem in zaradi tega jih je treba vrniti tja, odkud so prišli. Pregled obstoječe potne listine je zato bistvenega pomena. To pa je zelo tehtno, eh, bistveno vprašanje in ne smemo ga obravnavati, kot da gre samo za nek formalni postopek. Nezakonito prihajajo državljani tretjih držav v Evropsko unijo in niščejo poti, da bi tukaj ostali. Istočasno pa potem vabijo svoje sorodnike in prijatelje, da se jim pridružijo. Med temi ljudmi pa so tudi teroristi, in kriminalci, tisti, ki so storili teroristične in kriminalna dejanja na naših tleh. Zato je treba bolje zaščititi državljanje e- Evropske unije. Ne smemo popustiti pri, pri, pred pritiskom mednarodnih kriminalnih združb, ne smemo pa popustiti tudi pred eh, temi klici po solidarnosti. Sedaj smo končali razpravo se strani poslanki in poslancev, gospod komisar. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Najprej se vam zahvaljujem za to plodno razpravo in vaše pripombe. Kot sem na začetku svojih uvodnih besed povdaril, ta potna listina pomeni en pomemben element za izboljšanje naše politike vračanja, da bo ta bolj učinkovita. Ampak to ni edini element. Komisija bo sedaj naredila vse, kar je treba za izvanje tega akta v tesnem sodelovanju z državami članicami. Naš cilj je, da pospešimo eh, sklepanje sporazumo o ponovnem spremu tako na ravni Evropske unije, kot tudi držav članic. In poskušali bomo doseči, da bodo to listino v večji stopni tretje države tudi priznavale. Če nam bo ta cilj uspel, bo to ključno orodje za boljše sodelovanje, za boljše vračanje za glavnimi državami izvora in tranzitnimi državami. Kot je parlament zahteval, bo komisija poročala svetu in parlamentu o izvajanju uredbe v roku dveh let po njegovi, po začetku njene veljavnosti. Hvala za priložnost, da lahko še enkrat eh, poudarim, da smo se zavezali pomagati Bolgari. Mm, naši predstavniki se sedaj z bolgarskimi oblastmi pogovarjajo v Bolgariji o potrebah te države, tako v smislu finančnih sredstev, kot tudi kadrovskih, eh, kadrovskih resursov. K temu smo zavezani, kot je predsednik Juncker danes dopovdne povdaril. In ta podpora mora biti na voljo takoj. To je prioriteta za vse nas, pa tudi za me osebno. Še enkrat hvala za vašo podporo, poslanke in poslanci. Hvala tudi za dobro sodelovanje v tem zakonodajnem postopku. Najlepša hvala, komisar. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, eh, gospod Halaho. Hvala, predsedojoči. Hvala vsem za vaše besede danes večer. Naj se odzovem na kratko na nekaj kritičnih pripomp, eh, tako z, les, z leve kot z desne te dvorane. Sveda obstajajo ideološke razlike o tem, kaj treba z nezakonitimi migracijami in migracijskimi pritiski narediti, vendar mislim, da se večina med nami strinja, da je obstoječo zakonodajo treba izvajati. Ta uredba ni nič drugega kot to imamo pravila, ki se nanašajo na prebivanje in na azil. Če neka oseba de facto lahko ostane v Evropski uniji, ne glede na to, ali eh, izpolnjuje pogoje ali ne, potem so ta pravila samo mrtva črka na papirju. To obremeni našo legitimnost, našo verodostojnost in spodbuja vse več ljudi, da prečkajo sredozemlje. Sam sem sicer euroskeptik, in naprimer nisem za centralno obdelavo prošen za azil. Ne strinjam se morda nujno z vsem, kar je v tem besedilu, ker je pač to besedilo kompromis, ampak vendar menim, da je to dokument primer sodelovanja, ki lahko pomeni dodano vrednost za države članice, ne glede na njihove politične odločitve na nacionalni ravni. Hvala, kolegice, kolegi, komisar in računam na vašo podporo na jutrišnjem glasovanju. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena.